Right, Gospe in gospodje, dobrodošli na današnjem zasedanju odbora za zunanje zadeve. Malo smo že posni, zato predlagam, da se tako lotimo dnevnega reda. Točka ena, sprejetje dnevnega reda. Če ni komentarjev, potem lahko dnevni red tudi potrdimo. Sam nimam nobenih posebnih sporočil za vas. Tretja točka, sprejetje zapisnikov sej. 16. maja tega leta, če nimate nobenih komentarjev, če jih ne boste podali do konca tega sestanka, bo tudi zapisnik potrjen. To pa pomeni, da smo že pri četrti točki na dnevnem redu. Dovolite mi, da pozdravim avstrijsko ministrico za Evropo, Karin Kneisel, z njo sem že imel danes kosilo. Moram tudi povedati, da Avstrija tokrat tretjič predseduje svetu Evropske unije po letu 1998 in po letu 2006. Z ministrico pa je še Aleksandr Marši, ki je politični direktor na stalnem predstavništvu. Nisem udil, je že nekje v dvorani, ha tam zadaj ste, ampak v navodilih mi je bilo rečeno, da lahko malo zamudite na današnji sestanek. Ne vem, kdo je to napisal. No, draga ministrica, res smo veseli, da ste na tem zasedanju odbora, ki je najboljši odbor v Evropskem parlamentu. Imeli smo pred vami na našem zasedanju tudi predstavnika iz Bolgarije. Moram povedati, da se soočamo z velikimi izzivi v Evropski uniji. Smo na nekem prelomnem delu in moramo poskrbeti za to, da bomo ohranili večstranski režim. Predlagam, da najprej slišimo o prioritetah avstrijskega predsedstva. Moram pa povedati, da danes ne boste mogli poslušati tolmačenja v nizozemščini, ampak vsaj med nami ni nobenih kolegov iz nizozemske oziroma iz flamskega dela Belgije. Še enkrat Karin Knajsel, pozdravljeni v naši sredini. Hvala za besedo. Predsednik odbora David dragi poslanci, drage poslanke. Res moram povedati, da mi je veliko čas, da sem ponovno z vami. Pred enim letom sem imela tukaj tudi poseben govor, imela sem predavanje. Malo se oziram po dvorani in poznam tudi nekatere gospoda Petrleja med drugimi. Vas sem že sesta, srečala v zadnjih letih, tako da je res dobro videti ti znane obraze v malo drugačnem kontekstu. Rada bi se zahvalila tudi tolmačem, ki nam bodo olajšali delo. Bom pa govorila v angleščini, francoščini in nemščini, tako da se bom lahko poklonila nekaterim jezikom v Evropski uniji, seveda v sami razpravi. Pa bomo videli, morda bom govorila v angleščini, v lingua franki oziroma morda tudi v španščini ali pa italijanščini. Bi se pa rada zahvalila tudi vsem, ki so pripravili to izjavo, ki jo bom sedaj prebrala. Začela bom v francoščini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 que le Parlement joue dans le processus de législation, mais aussi. Moram povedati, da Evropski parlament igra ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje v Evropski uniji. Poleg tega je tudi pomemben pri sami razmejitvi pristojnosti v Evropski uniji. Ta razmejitev pristojnosti pravosodne, izvršne, in sodne pristojnosti je tudi temelj, na katerem je osnovana Evropska unija. In ta temelj je pravzaprav prispeval k uspešnemu delovanju Evropske unije. Sedaj bom citirala še Moljera iz 18. stoletja in sedaj citiram, da ni svobode, če ne ločimo teh pristojnosti, se pravi pristojnosti izvršne, sodne in zakonodajne moči. Montesquieu, tudi njega sem citirala prej in moram povedati, da je moj zelo priljubljen filozof in zato bi morali tudi bolje spoštovati načela, ki jih je sam zagovarjal spoštovanje zakonodajne veje moči je nekaj, kar sem tudi sama vedno zagovarjala od samega začetka moje kariere. Bom še nadaljevala z njegovimi citati. Vse bi bilo izgubljeno, če bi vse bilo v rokah samo enega, recimo izvršnega nemoči. Se pravi, da bi tam celo sodili o prekrških oziroma o kaznjivih dejanjih. Dovolite mi, da vas tudi povabim, da se mi v naslednjih mesecih pridružite v okviru neformalnega dialoga to je tudi simbol naše gostoljubnosti v Avstriji. Povabila bi vas rada tudi na Dunaj, da me obiščete in lahko bomo imeli tudi zelo okusno kosilo v mojem uradu. Nekaj pa moram povedati. To je prvo predsedstvo Avstrije po sprejetju Lizbonske pogodbe To pa pomeni, da se daj zaupamo visoki predstavniki ci Mogherinjevi, da nas usmerja in da se usklajuje z nami pri zagotavljanju doslednega zunanjega ukrepa na ravni Evropske unije. Mi, Avstrija, popolnoma podpiramo delovanje visoke predstavnice in res bi se rada zahvalila Frederiki in njeni celotni ekipi za odlično delo, ki ga je opravila od leta 2014. Moram povedati, da smo druga drugi zelo naklonjeni, kaj ti naju druži zunanja politika. Zunanja politika je za mene zelo pomembna in je tudi sestavni del moje politične karijere. Ko smo se pripravljali na naše predsedstvo, smo seveda zelo dobro sodelovali z službo za zunanje delovanje in s tem sodelovanjem bomo nadaljevali tudi v teku našega predsedovanja. In naš namen je, da si razdelimo delo bremena. In to resno mislim, kaj ti predsedstvo ima seveda svoje izkušnje, služba za zunanje delovanje, tudi svoje. Mislim, da se lahko pomagamo. Res, da eh, bo tukaj treba tudi upoštevati samo geografsko razsežnost. Sama jo bom tudi zastopala, kadar bo to potrebno in bom seveda z njo sodelovala, tako da bomo lahko zagotovili dosledno zunanjo prisotnost Evropske unije. Avstrija bo podpirala Frederico Mogherini pri izvajanju globalne strategije Evropske unije. V času našega predsedovanja bomo seveda sedaj nadaljevali z delom Estonije in Bolgarije, tako da bomo lahko zaključili delo trija predsedstva. Kot veste, imamo že dogovorjen 18-mesečni program, ki temeli na štirih točkah. Najprej si želimo Evropsko unijo za nova delovna mesta oziroma za poslovanje. Nočem govoriti o delovnih mestih, če sem čisto poštena, kajti za poslovanje je nekaj drugega. Danes imamo ogromno mladih, ki ne najdejo zaposlitve, ustrezne zaposlitve. Zato govorim o Evropski uniji zaposlitve, rasti in konkurenčnosti. Drugič, hočem imeti Evropsko unijo, ki bo zaščitila in opolnomočila vse državljane z ustrezno podnebno politiko. Potem pa potrebujemo tudi unijo pravičnosti, svobode ki bo močan globalni akter na mednarodnem odru. Predsedstvo se bo soočalo z številnimi hudimi izzivi, z pomembnimi, kompleksnimi dosjeji, recimo notranja zunanja varnost, zaščita zunanjih meja, reforma skupnega zilnega sistema, širitev, sosedska politika in zaključek pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. To so naši dosjeji. Sedaj pa še nekaj besed o naših prioritetah. Naslov našega programa je Evropa, ki ščiti, ki varuje svoje državljane in mi se želimo neposredno odzvati na skrbi naših državljanov. Zato si bomo prizadevali za to, da bomo okrepili Evropsko unijo, da se bomo približali državljanom in da bomo ponovno spostavili zaupanje. Kajti vemo, da smo izgubili zaupanje naših državljanov v nekaterih državah, članicah in zaupanje državljanov je pomembno. Poleg tega pa moramo imeti tudi dovolj zmogljivosti, da bomo ukrepali, da bo Evropska unija vir stabilnosti po celotnem svetu. In prav zato je naša prioriteta, da okrepimo vlogo Evropske unije, ki bo varuhinja, ki bo varovala svoje državljane. In tukaj bom nekaj povedala o vseh treh prioritetah. Najprej varnost in migracije. Drugič, hočemo ohraniti konkurenčnost s pomočjo tehnologije, digitalizacija, robotizacija, umetna inteligenca to so nove silnice. In moram povedati, da tukaj zaostajamo za ostalimi državami, za Kitajsko, za Azijo. In zdi se mi, da včasih pravzaprav ne ukrepamo tako nujno, kakor bi morali ukrepati. Tretjič, stabilnost in sosedska politika. Poleg tega pa. Moramo tudi poskrbeti za to, da se bomo bolje približali in zbližali z eh, Zahodnim Balkanom, z državami jugovzhodne Evrope. Zahodni Balkan je nekaj, kar sama nočem omenjati. Raj govorim o južno-vzhodni Evropi, Sarajevo, Beograd, Skopje. To so evropska mesta. Ne vem, če ste šli v Sarajevo na koncert če ste šli recimo v Beograd, potem ste se morali na lasne oči prepričati, da je to del Evrope in da to ni del neke umetno zgrajene tvorbe. Glede samih migracij pa bi želela povedati, da moramo bolj tesno sodelovati s tretjimi državami. Na takšen način bomo lahko poskrbeli za učinkovito politiko vračanja. Dialog o migracijah je treba razširiti in ga nameniti ciljnim matičnim državam. Vse pa morate militi na sporazumih o partnerstvih. Seveda to velja tudi za tranzitne države. Številne države, številne podsaharske države, morajo biti tudi vključene v naša prizadevanja in v naša partnerstva. Mislim, da potrebujemo res ustrezno sodelovanje, vzajemno sodelovanje z Afriko. Ta vzajemnost ponavadi ni bila zagotovljena, ampak je bila samo enostranska v preteklosti. Mi želimo zlasti poudariti humanitarno pomoč. V tem kontekstu bomo seveda sodelovali z pripravljenimi tretjimi državami, ki bodo sprejemale nazaj imigrante, čigar prošnje za azil so bile zavrnjene. Vsi vemo, da se je v preteklosti veliko krat to tudi izničilo. Ampak o tem bom več govorila jutri. Poleg tega je treba prebežnike tudi zavarovati preden, da pridejo v Evropsko unijo. Tudi zato, da se ne bodo vedno odpravili na to nevarno pot. Moram pa povedati, da bomo imeli v Salzburgu letos jeseni neformalni svet ministrov in tam se bomo o tem tudi pogovarjali. Potem pa še tudi na uradnem svetu. Glede skupne obrambne in varnostne politike pa lahko povem, da tukaj podpiramo visoko predstavnico. Imamo seveda številne cilje in v času našega predsedovanja se bomo osredotočili na naslednje. Hočemo imeti več varnosti in stabilnosti v sosedstvu Evropske unije, spodbujali bomo tudi varnost v jugovzhodni Evropi. Poleg tega pa tudi mislim, da moramo okrepiti odnose med Evropsko unijo in Azijo sicer sem ministrica za Evropo, ampak vseeno povdarjam pomembnost Azije, kajti zadnja knjiga, ki sem jo objavila, preden sem nastopila na to funkcijo, je zadevala tudi Azijo. V času našega predsedovanja seveda hočemo tudi okrepiti pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo ki ima strateški pomen. Ampak o tem morda več kasneje. Bi pa že na tem mestu želela povedati, da razumem, zakaj imate določene dvome in pomisleke, ampak vseeno so me lasne izkušnje naučile, da ne razmišljamo geopolitično v Evropi. Včasih nas preveč zaposluje to, kar se dogaja vsak dan na ozemlju Evropske unije. Mislim, da moramo bolj razmišljati v širšem kontekstu. Pravkar je prišla v dvorano kolegica iz Francije in sedaj se lahko spomnim svojih dni, ko sem študirala v Franciji in takrat sem tudi uh, se marsikaj naučila o geopolitičnem razmišljanju in tudi to moramo okrepiti v našem delu. Ne gre samo za to, da razmišljamo o podrobnosti, ki so sicer zelo pomembne, tudi na nje ne smemo pozabiti. Po mojem mnenju pa moramo bolj pogosto razmišljati o širšem kontekstu, kajti ta del Evrope, jugovzhodna Evropa, lahko se znajde v nekem vakumu, ki ga lahko zapolnijo druge sile, kar pač so njihove pogodbe, recimo bolj ugodne za te države. Govorim še vedno o jugovzhodni Evropi. Naš cilj je, da seveda spodbudimo vse naše partnerje, tudi Makedonijo, da se pridružijo naši evropski družini. Tudi Srbijo in Črnogoro hočemo delovati s pogajanji, poleg tega pa podpiramo tudi sprejete sklepe sveta iz prejšnjega tedna za novo, za Severno Makedonijo in za Albanijo. Poleg tega bomo tudi povabili določene države iz jugovzhodne Evrope na določena zasedanja na evropski ravni. Tukaj bi želela omeniti dve kandidatki, pa tudi Turčijo. Malo sem se zmotila, se pravi šest držav iz jugovzhodne Evrope, pa tudi Turčijo bomo povabili na delovno kosilo po neformalnem srečanju ministrov za zunanje zadeve na ravni Evropske unije in sicer avgusta. In z njimi se bomo pogovorili o skupnih ciljih. To pa še ni vse. Avstrija bo seveda tesno sodelovala z vsemi temi državami, zlasti pri reševanju dvostranskih sporov pri tem je treba tudi upoštevati to, kar je bilo dorečeno na Dunajskem vrhu. Imam tudi kar nekaj dobrih novic iz te regije. Vem, da je še treba počakati na določene referendume, vseeno pa bi rada čestitala vsem pogajalcem, tako na grški, kakor na makedonski strani. Sedaj, treba še malo počakati, sama morda nisem bila najboljša v diplomaciji, predvsem zato, ker sem včasih malo neučakana in nisem najbolj potrpežljiva. Ampak vseeno bi rada čestitala obema za izkazan pogum. Učinkovito večstransko sodelovanje, to je tudi zelo pomembno in to bom orisala z naslednjim. Gre za jedrski sporazum z Iranom. Vsi poznate vse dogodke, kaj se je zgodilo, ZDA so se umaknile iz tega sporazuma. Prejšnji teden pa so nas na Dunaju tudi pozvali, da rešimo obstoj tega sporazuma z Iranom. Ne gre samo za to, da ne bomo imeli dogovora o razorožitvi. Ne, lahko se tudi zgodi, da bomo izgubili našo verodostojnost. In če hočemo ohraniti več stransko sodelovanje in sama tudi poučujem mednarodno pravo in vsi vemo, da mednarodno pravo trpi vse od iraške vojne, ampak verodostojnosti ne moremo kupiti, ampak si jo lahko samo zaslužimo cena je res visoka in sedaj res ne smemo popustiti. Zato je dogovor z Iranom tako pomemben, tudi za naše predsedstvo. In skupaj z visoko predstavnico in z vsemi pogodbenicami se bomo zavezali k ohranjanju tega dogovora z Iranom. Dunaj oziroma Avstrija seveda gosti številne mednarodne organizacije OVSE, tudi Mednarodno agencijo za jedrsko energijo, če samo omenim OVSE, OVSE se zagovarja tudi za ohranjanje dialoga v jugovzhodnji Evropi. Sedaj pa bom še nekaj besed namenila Evropski uniji in Aziji. Seveda, treba je poglobiti naše odnose z Azijo in strateški načrt na tem področju je seveda nujen za poglobljene stike med obema regijama. 12. vrh ASEM bo seveda tudi vrhunec v času našega predsedovanja. Prejšnji teden so se na Dunaju zbrali višji, visoki uradniki ASEM-a. Poleg tega pa po tem srečanju sledilo še srečanje še na višji ravni. Mislim pa, da moramo biti pripravljeni na vse mogoče. Nikola Staleb, črni labodi iz leta 2008, govori o višji sili. Ne vem, ali ste prebrali to knjigo. Imamo višjo silo, ki jo lahko pravzaprav predvidimo, potem pa imamo tudi višjo silo, ki je zelo nepredvidljiva. Mislim, da moramo biti pripravljeni dni, na dogodke više sile, ki nas nekako čakajo v bližnji prihodnosti in moramo biti pripravljeni na te dogodke, recimo Jemen, Gaza. To so vsi ti morebitni dogodki, ki nas čakajo v prihodnosti. Seveda Avstrija bo poskrbela vse v svoji moči, da bo zagotovila spravo in mir. potem pa še sodelovanje z ZDA. Vemo, da to, kaj se dogaja danes v Bruslu, ima tudi posledice drugot. Je pa res, da smo sedaj bolj opazovalci. Glede agende 2030 Avstrija, to tudi zagovarja, glede SELAKA, tudi mi se pripravljamo sedaj na srečanje z temi državami, kajti Latinska Amerika je zelo pomembna za Evropsko unijo in je tudi sestavni del naših prioritet v času našega predsedovanja. Potem pa še nekaj besed o globalni strategiji na področju varnosti Evropske unije. Mi hočemo ohraniti strateško neodvisnost, ki je sedaj nujna za naše visoke ambicije, gre pa za to, da bomo sodelovali z ostalimi partnerji, z Afriško unijo, z NATO-om, z OECD-jem in OZN. Takšno sodelovanje je zelo dobro uveljavljeno, ampak naša naloga sedaj je, da se zoprstavimo unilateralizmu, ki je sedaj v vsem razmahu in v porastu. Vse pa temelji na določenih negotovostih naših državljanov. Res ogromne negotovosti in te negotovosti pravzaprav napajajo unilateralizem. Zato nas to sploh ne bi smelo presenetiti še enkrat najlepša hvala za vašo pozornost. Z veseljem bom sodelovala z vami. Potrebujemo zakonodajni nadzor izvršne veje oblasti in brez vas Evropska unija ne more delovati tako dobro, kot deluje. You, Najlepša hvala, draga ministrica. Hvala, da ste nam predstavili glavne prioritete vašega predsedstva. Sedaj bom dal besedo našim kolegom, ki vam bodo zastavili vprašanja, potem pa se boste lahko na ta vprašanja tudi odzvali. Do pol štirih imamo čas, se pravi 25 minut, osem poslancev pa bi se rado oglasilo, deset. prosim, da ste jedrnati, prosim, da ne govorite več kot minuto, dve minuti. Začeli bomo z Kristjanom Preva. Hvala za besedo, predsednik. Rad bi pozdravil tudi ministrico. Hvala, že dirose prezidost. In seveda. V imenu naše politične skupine bi vam rad zaželel ogromno uspeha v času vašega predsedovanja. Imam pa dve vprašanje za vas. Prvo vprašanje je povezano s tem, kar vi imenujete jugovzhodna Evropa. Mi pa govorimo o tej regiji kot Zahodni Balkan. Zanima me, kaj si mislite o tem, kaj se sedaj dogaja v Bosni in Hercegovini. Vsi vemo, da bodo jeseni tam potekale volitve, poleg tega se Bosna in Hercegovina sooča z hudimi migracijskimi pritiski. Potem pa še drugo vprašanje, o tem smo se pogovarjali prejšnji teden na plenarnem zasedanju, gre za Moldavijo, sprejeli pa smo tudi resolucijo, v kateri smo dejali, da ne bomo Moldavije več finančno podpirali, dokler se tam ne ustavijo finančne goljufije in zagotovi demokracija. Ich kann, uh, mich... Stein, najlepša hvala. Lahko se samo pridružim temu, kar je dejal Kristjan, zlasti v zvezi z Zahodnim Balkanom. Res sem vesel da sedaj predsedstvo podarja pomen Zahodnega Balkana. Sicer se zelo prividni, ampak vseeno mislim, da si države Zahodnega Balkana zaslužijo, da jim zagotovimo stabilnost. In predtem je treba omeniti še pravosodne reforme, reforme sodstva v Albaniji. Tako je, če hočemo ohraniti našo verodostojnost, moramo tudi tukaj pomagati Zahodnemu Balkanu. Poleg tega pa bi vas tudi prosil, da pomagate našim prijateljem v Makedoniji, ki jih čaka odločilen referendum. Morajo vedeti, da smo res veseli in da jih podpiramo, ker so pač našli uh, to začasno rešitev z Grčijo. Bi bil pa tudi vesel, da če bi vaš kancler na tem mestu prevzel bolj vodilno vlogo. Na takšen način bi tudi pokazali, da Avstrija podpira to zbližanje. Charles Tenek, izvolite. Hvala za besedo. Ja, podali ste nam res zelo dober pregled vaših prioritet. Tudi sam zagovarjam učinkoviti multilateralizem. Treba je imeti v mislih geopolitični širši kontekst. Predsednik ZDA je dejal, da ga poskrbi njegov sestanek z predstavniki NATO, kakor pa sam sestanek z Putinom. To me res malo preseneča, zlasti ker je predsednik ZDA oziroma naj bi bil predsednik svobodnega sveta. In zdi se, da bi lahko sedaj s Putinom pravzaprav ponovno določil meje v Evropi. Sam sem tudi poročevalec za poročilo o Črni gori. Ne smemo pozabiti tudi na to, kaj se je zgodilo na Krimu. Zanima me, kaj se bo zgodilo, če se bo sedaj Putin s Trumpom odločil, da bo ZDA priznala pricepitev krimskega polotoka oziroma če bo priznala Republiko Srpsko? No, to so zelo preprosta vprašanja. Ivo Vajgl za Alde. Frau ministerin, ich möchte Sie herzlich willkommen. Draga ministrica, dovolite mi, da vas pozdravim v naši sredini. Poznamo se že iz drugih časov in res sem vesel, da ste tukaj z nami. Bili ste zelo dobra novinarka in kot dobra novinarka ste pripravili zelo dober program zelo svobodomisen program. Poznam tudi dobro avstrijsko politiko. Vem, da ste zelo dobra ministrica za zunanje zadeve in ste tudi zelo vešči v sami diplomaciji. Vaše prioritete so zelo dobre in tudi zelo dobro so strukturirane. Imam pa samo eno vprašanje za vas. V slovenščini bom zastavil to vprašanje, tako da bom dodal še en jezik tej trojici jezikov. Evropa, Evropa je očitno v politični tranziciji in eh, marsikaj nas pri tej tranziciji skrbi. Zlasti nas skrbi to, da prevladuje logika počasi populista, populizma in, in eh, strašenja ljudi. Eh, slikanja raznih nevarnosti od ksenofobnih do, do ostalih. Eh, kako se boste vi kot, kot eh, politik iz avstrijskega miljeja uprli temu, da date Da, da, da preprečimo vsi skupaj, da evropska politika postane cenena in da postane zgrajena na strahu in populizmu. Hvala. Hvala lepa, Ivo Weigl. Zeleni. Rebeka Harms. Äh, ähm, äh, Gospa ministrica, govorili ste o vzhodnem partnerstvu, oziroma ničesar niste povedali o tem in to me je nekoliko äh, ziritiralo. Avstrija je bila tudi kritična do odločitve Evropske unije. No, potem bi se navezala na to, kar je povedal eh, gospod Tenok. In sicer, kako bo Avstrija to politiko nadalje oblikovala? Omenili ste uh, mednarodne organizacije, OECD, predstavniki eh, misije uh, za spremljanje. Recimo gospod uh, Aleksandr Humpas je bil tukaj v zvezi z Dombasovej govoril. Uh, Govoril je, eh, da je prišlo do zelo krvavih mesecev, celo najbolj krvavih mesecev, odkar traje kriza. Zato me zanima, kako bo ukrepala Avstrija. No, potem imam še vprašanje v zvezi eh, s konfliktom, ki se akutno razvija. Rusija znova izvaja neke vrste kanonsko politike, politiko eh, eh, v Azovskem morju. Tako da dejansko prihaja do eskalacije. In to je verjetno zaradi trenutno zakrito uh, svetovnim prvenstvom. Hvala lepa za goje, gospod. Hadži Đorđiju. Uh, Hvala lepa za besedo. Mislim, da se Evropa sooča z mnogimi težavami. Spre... Zanima me, ali se strinjate v zvezi z Lizbonsko pogodbo, in sicer eh, morali bomo pogledati, kako naj se jo prilagodi, da bomo lahko nadaljevali. Potem, druga stvar, neka zvezi z migracijami. Želim uh, vašo analizo eh, nedavnega sklepa v zvezi s tem. Potem tretjič, v zvezi z Brexitom, niste povedali kaj dosti na to temo, skoraj da nič. Tako da bi želel izvedeti kaj več na to temo. Ali se strinjate, da lahko Evropa razpade zaradi vseh teh problemov? Kako razmišljate o tem? Hvala lepa. Za EFDD nimamo nikogar, tako da pridemo zdaj do ENF-a, gospod Borgezijo. Hvala, predsedujoči, eh, predsednik. Eh, pozdravljam zunanjo ministrico Avstrije. Dotaknili ste se širokega spektra mednarodnih vprašanj. Dejansko ste se dotaknili tudi vprašanja, ki je v spredju mnogih vlad, zlasti moje. Gre za. trgovanje z ljudmi, gre za zelo, zelo eh, široko razvejen problem in eh, to vsekakor pomeni kršitev človekovih pravic. Omenili ste različne bloke. Torej, kaj se bo dogajalo med avstrijskim predsedovanjem? Katere pobude boste sprejeli, da bi lahko imeli večji vpliv na situacijo? vem, da ste pohvalili eh, komisarko Mogherinjevo, no, ampak eh, zanima nas, kako lahko še bolje vplivamo na to, kar se dogaja. Omenili ste tudi nekaj, kar parlament tudi omenja in sicer, da komisija ne podpira neke vrste maršalovega načrta za Afriko večina uh, migrantov namreč prihaja iz Afrike. Uh, James Carver, hvala lepa. No, citirali ste Montesquieu-a. Uh, Nekoristni zakoni uh, slabijo nepotrebne zakone. To je še en citat, ki bi ga jaz omenil. No, Thomas Hobbes je nekako predvidel uh, evropski način upravljanja. No, moj, uh, moj uh, prispevek pa se nanaša na Jemen. Omenili ste tudi sporazum uh, z Iranom. Ali menite, da bo prišlo do vojne predstavnikov med uh, Iranom in pa koalicijo? Kako uh, gledate na ta konflikt? To je zelo pomembno v kontekstu tega, kar ste povedali. Hvala lepa. Hvala, James. Tako slišali smo predstavnike vsake politične skupine, zdaj pa imamo še par kolegov, gospod Karas, gospod Peterle, gospod eh, Freund in še nekdo. Sem koga izpustil? Gospod Mezarič še. No, eh, nekako smo se dogovorili, da boste imeli deset minut na voljo. Najprej gospod Karas. Gospa eh, ministrica, dobrodošli, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Najprej vprašanje, ki se nanaša na Balkan in pa zasedanje na vrhu. Omenili ste jugovzhodno Evropo kot celotno regijo. No, en od problemov strategije za Zahodni Balkan je, da pet držav eh, ne priznava Kosova. Kaj bomo lahko storili v zvezi s tem? Torej gre za problem med eh, Srbijo in kako so vam, kako bomo rešili to težavo. In to je potem povezano tudi s tem, eh, kar namerava eh, komisija storiti eh, septembra in oktobra, ko bo prišla na drugačen način glasovanja, da bomo lahko imeli kvorum. Potrebujemo tudi uh, jasno sporočilo Evropske unije na to temo. Hvala lepa. Naslednji je avstrijec kolega Freund. No, hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, z veseljem povem to, kar sem povedal že zveznemu kanclerju v Štrasboru. Nikogar ni med nami, ki vam ne bi zaželel uh, sreče med predsedovanjem svetu. No, ampak tukaj je vseeno nekaj stvari, ki me nekako jezijo. Kaj me iritira? Nekaj, kar je povezano tudi z vašo agendo. Evropska unija, to področje delovanja vam nekako ne pripada ali lahko eh, eh, razložite, kaj to pomeni. No pa še nekaj, kar me iritira, gre spet za nekaj, kar je vezano na celotno evropsko polje, gre za eh, odnose z druženimi državami. Ali imate kakršne koli zamisli, kaj bi lahko storili na tem področju, da bi spet izboljšali a, te odnose? No potem pa še ena stvar, to je neke vrste moja mantra gre za to, da potrebujemo eh, močno, samozavestno eh, evropsko zunanjo politiko. Ali bi bili za to, eh, da bi se odmaknili od načela soglasnosti v svetu? Hvala lepa, gospod Mesarič. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi gospe ministrici za predstavitev. Široka je bila, pa tudi poglobljena. Specifično vprašanje bi imel v zvezi s tem, kar ste si zadali, veliko ste si zadali. In sicer migracije in pa varnostna vprašanja. Parlament je že razdelal svoje stališče glede morebitne prihodnje dublinske ureditve, Dublin 4. Eh, do konca leta bodo stvari bolj jasne. No, ali lahko zagotovite, da mlajši koalicijski partner v vaši vladi ne bo imel vpliv na politiko uh, do Rusije? Hvala lepa. Hvala. Gospod Petrle. Hvala lepa. E, gospa ministrica, hm, zelo sem vesel, da ste predstavili ambicije avstrijskega predsedstva na zunanjem političnem področju in vesel sem vašega poudarka na konherentnosti eh, eksterne eh, prezence. Eh, in o Zahodnem Balkanu je bilo že dovolj vprašanj, zato bi rad vprašal, ker ste dali poudarek tudi na odnosu do Azije, kako vidite vi razvoj odnosov z Japonsko, potem ko bosta jutri podpisana na evropsko-japonskem vrhu dva izredno pomembna sporazuma, sporazum o strateškem in o ekonomskem partnerstvu. Kje vidite vi težišče bodočih strateških odnosov s to državo? In vse dobro eh, v tega pol leta. Alois Petele. Er? Hvala lepa, gospod Petrle. Še gospod Milan Mon. Ja, Hvala za besedo, pozdravljena ministrica tudi v mojem imenu. Dovolite mi, da omenim nekaj, kar ste omenili čisto na začetku, gre za srečanje z državami Selak. Julija bo potekalo, zanima me, eh, kaj pričakujete od tega srečanja, se vemo, da je Venezuela zelo problematična, podobno tudi eh, Nicaragva. Tudi veste, kako se je Evropski parlament opredelil do Venezuele in pred nekaj meseci smo tudi sprijeli samo resoluciji o Nicaragvi. Vem, da bi lahko tudi v času vašega predsedovanja storili nekaj na tem področju, zlasti glede sodelovanja z Mirko Surjem. Äh, äh, Hvala lepa. Gospa ministrica, na koncu pa bi se še sam dotaknil ene stvari, ki se nanaša na Zahodni Balkan. Torej, vrh o tem äh, je potekal včeraj in danes. Sami ste poročali, da je to težišče. No, prejšnji teden smo posvetili predvsej pozornosti Makedoniji in Albaniji. Mislim, da bo imela Avstrija precejšno vlogo eh, pri tem. Tudi predstavnika eh, Srbije in pa Črnegore mirno sedita ene poleg drugega. Torej, zanima nas, kako bo eh, z odpirani teh poglavi. Mislim, da ima Avstrija tukaj vedno konstruktivno, pozitivno vlogo in uh, mislim, da bomo še naprej podpirali uh, Eh, vse tiste v Belgradu in Podgorici, ki se angažirajo za članstvo v Evropski uniji. Tako. Deset minut, torej dlje lahko še ostanete, tako da imate na voljo 16 minut, da odgovorite na vse, kar je bilo eh, postavljenega v zvezi z politiko, zunanja politika Evropske unije. Hvala lepa za vsa zanimiva vprašanja. No, mogoče bi se navezala uh, na vaše vprašanje in pa na tistega rumenskega kolega. Torej, uh, volitve uh, v Bosni in Hercegovini in pa Moldavija. Oktobra po volitvah načrtujem obisk Sarajeva, da si nekako naredim sliko. Uh, V Sarajevu je reforma volilnih pravic zelo pomembna. E, naši partnerji tudi vedno pravijo pomagati, namurati, ampak vedno odgovorim, pomoč ni diplomatska kategorija. Gre za koristi, gre za interesi, ki konvergirajo, ki se zbližujejo. In mislim, da je eh, zelo bistveno, da se v Bosni in Hercegovini izvedejo reforme, ne samo glede uh, volilnega prava, temveč tudi uh, glede zagotavljanja varnosti v tej državi. V glede Moldavije poznam izjave Evropskega parlamenta. Osebno bom poskrbela za to. Torej, naslednji teden načrtujem obisk Bukarešte in Čišinava. Uh, No, preden grem v Moldavijo, pa se moram uh, pogovoriti še s kolegi, tudi z gospod Mogarinjevo. Gospod predsednik Makalister, govorili ste o napredku, ki je potreben. Ja, to ne more priti samo od sebe, vedno imamo neko nalogo, potem se treba potrditi in imamo rezultat, tak mehanizem obstaja. Recimo gre za vprašanje eh, liberalizacije vizumskega režima v Beogradu, na take stvari gledamo um, skeptično. srpska um, politika liberalizacije vizumskega režima se mora nasloniti na to, kar počnemo tudi mi, zlasti, ko gre za uh, nelegalne migracije iz Irana prek Belgrad, Beograda. Torej, o teh skrbeh smo že govorili in to je bistvenega pomembna. Gre za to, da se izpolnijo merila, da potem pride do določene učinkovitosti in da se potem uh, dobi tudi nekaj nazaj. Uh, In enako velja tudi uh, za Makedonijo in Albanijo. Gospod Fleckenstein, govorili ste o Severni Makedoniji, če smem tako reči, gre za uh, prihodnje mm, ime, no, govorimo raje kar o Skopju in podpori Skopju v zadnjih. Uh, V zadnjem mesecu sem imela kontakte z gospodom zunanim ministrom in nekako smo potrpežljivo in eh, eh, s pogumom govorili eh, o prihodnosti. Oba zunanja ministra sta bila konstruktiv, konstruktivna. Postavili ste mi vprašanje in odgovorim lahko takole. Kolikor lahko storim, lahko, lahko bom storila vse, da bo pogum uh, obeh uh, prinesel tudi sadove. Potem eh, en poslanec me je vprašal o širši sliki v povezavi s stankom Trump-meeting, kaj lahko izide iz tega. No, ko ste vprašali to vprašanje, se mi je nekako prikazala stara slika iz konference iz preteklosti. Prebrala sem veliko besedil Winstona Churchilla in za me je bil Winston Churchill oseba, ki je poznala to iluzijo osebne intimnosti. Iluzija, deziluzija, da ko sta skupaj dva človeka, da je potem vse v redu. Ne, v zadju so nacionalni interesi. Takole lahko odgovorim na vaše vprašanje. Izraelski kolega, ki sem eh, ga srečala pred tedni, prišel je v mojo pisarno, je politični analitik. Gospoda Trumpa je opisal takole gospod Trump ima instinkte, nima pa strategije. In eh, to je nekaj, s čimer se bodo morali spoprijeti vsi okrog njega. Danes pa nam vsekakor manjka ljudi, ki lahko razumejo, kakšni so še vedno uh, interesi, ki so ostali. Torej, tisti interesi, ki jih eh, ni prekrila neka kemija. Naj citiram še nekoga, vašega sodržavljana, gospoda uh, Lorda Čorča, leta uh, 1990 je rekel, uh, zakaj pa potrebujemo diplomate, uh, saj so samo izguba časa in denarja. No, potem pa smo videli, uh, kako je Margaret Macmillan opisala rezultate uh, pogajanj iz leta 1990 v knjigi Paris 1990. Tako popolnoma se zavedam, da obstaja tveganje, ampak zaupajmo tistim, ki imajo niti v rokah protokol, diplomati včasih služijo tudi dobremu namenu. Ivo Vajgal, me veseli, da se spet vidiva. Zabavno, ne, da se vidiva po tolikšnem času, v takih novih okoliščinah. Jaz se spomnim najnih pogovorov ko ste bili še poslanik, eh, veleposlanik Republike Slovenije eh, na Dunaju, takrat smo imeli časopis Tiprese eh, z veseljem. Sem bila tudi večkrat gostja v Ljubljani in drugih lepih mestih. Govorili ste o populizmu, ksenofobiji, nacionalizmu. Kako naj se spoprimemo s tem? Gre za ceneno obliko politike. Treba je ostriti kritičnega duha. Ni, ni preprostih rešitev, ampak podariti moram. Osebno sploh ne uporabljam pojma populizem, neke vrste inflacijski, bojevniški pojme za me to. Mislim, da moramo pravzaprav nekako eh, izostriti duha, eh, se spopasti z morebitnimi strahovi. No, omenila sem tudi ponovno povezavo z državljani. To je tisto, kar je bistveno. To sem omenila v vodni izjavi. Odločevalci eh, so morda sem in te zgubili nekaj eh, tal pod nogami. In eh, mislim, da potrebujemo neko sidro. Tako da se bomo vedno znova lahko orientirali uh, glede na resničnost. Tak bi bil moj odgovor. Gospa Rebeka Harms me veseli, da vas spet vidim. Ne vem, če se spomnite, v Frankfurtu na reki Odri, mislim, da je bilo leta 2011, ko smo se videli, eh, pogovarjali smo se o, vse o energetski politiki. Nekaj časa sva se pogovarjali takrat. No, eh, hvala lepa, da ste mi postavili vprašanje. Gre za problematiko vzhodne Ukrajine in tako naprej. No, v vzhodnji Ukrajini še nisem bila, bila pa sem v Kijevu tri dni in pa eh, v zahodnji Ukrajini, v Lembergu ali, kako, ali kakorkoli že to imenujemo. No, zlasti me zanima, kako eh, lahko naredimo eh, življenje, vsak dan, vsakodnevno življenje ljudi v Donbasu, v vzhodnji eh, Ukrajini, zdržno za ljudi. Imam posebnega odposlanca za to regijo. Martin Zajdik, veleposlanik, je odgovoren za to, je odgovoren za sodelovanje in pa varnost v regiji. Imamo uh, celo vrsto diplomatov, ki se ukvarjajo ravno s tem, eh, kar je naloga eh, prave diplomacije. Gre za preventivno diplomacijo, za katero pravzaprav nihče ne ve, da sploh poteka. Francoski general eh, je nekoč dejal, da za preventivno diplomacijo ne dobite nobene medalje za hrabrost na bojišču. No, gre za delovanje za kulisami. To poteka trenutno. In uh, kjerkoli bo to možnost, se bom tudi sama pogovarjala z ukrajinskimi, ruskimi kolegi. Večkrat smo že imeli možnost za izmenjavo mnen in mislim, da mora biti v spredju vprašanje, kakšen je vsak dan ljudi, ki tam živijo. Veliko razlogov obstaja, zakaj se stvari ne premaknejo, tako da ne moremo biti enostranski pri reševanju. Hvala lepa, da ste postavili vprašanje v zvezi z Ukrajino. Potem vprašanje. Eh, poslanca z Cipra, govorili ste o migracijah, o brexitu. Komisar Barnier je ključni ključni pogajalec eh, na tem področju, dvakrat sva se že srečala. Ta tema nas bo zaposlovala oktobra, februarja sem že načrtovala, eh, da bi eh, obiskala Irsko. Veste, da je prav Irska bistvena, vprašanje Irske zdaj bistveno v povezavi z Brexitom. Trenutno ne morem povedati, kaj ti dosti več o tem. Komisar Barnier se pogaja po drugi strani pa se stvari tudi spremenjajo z ure v uro v Združenem kraljestvu. Potem ste postavili tudi vprašanje, ali bi lahko Evropa razpadla. Mislim, da smo doživeli tudi že precej teže čase. Zelo dobro se spomnim pomladi 2003. takrat eh, smo dobili različne izjave v zvezi eh, z, Ira, eh, z Iraško vojno. Govorilo se je tudi o, o, o razdrobljenosti v Evropi na to temo, potem je bilo tukaj vprašanje NATO, niso vedeli, kako naprej precej smo bili raztrgani na mnogih področjih. Seveda tudi zdaj obstajajo vrzeli, ne samo severo, južno, tem, temveč tudi uh, vzhodno-zahodno. In pri politiki je treba delati majhne korake, pragmatične korake. Evropa naj deluje tam, kjer lahko naredi pomembne korake, seveda pa ne smemo pozabiti tudi uh, na manjše vprašanje. To je zelo bistveno gospod Borgezija. Borgezija. Govorili ste o različnih blokih. No, zamenjala sem uh, eh, jezik, zdaj iščem še terminologijo v drugih jezikih. Uh, po svetu imamo toliko milijonov uh, beguncev in eh, vsekakor je to vprašanje, s katerim se spopadamo. Treba je spremeniti način razmišljanja. Vse, kar imamo na voljo, od Čengna do Dublina, eh, izvira iz časa pred globalizacijo. Zdaj pa imamo ljudi, ki prihajajo čez Sredozemsko morje in e, naš kancler, citiram ga, je rekel, da je to neke vrste e, darvinski e, pristop, da bodo preživeli samo tisti, ki so najmočnejši. In treba je razmišljati na drugačen način te migracije je treba reševati z instrumenti, ki ustrezajo uh, globaliziranim premikom ljudi. Že več let se dogajajo taki premiki, že več let se spopadamo z izzivi za globalno družbo. Imamo uh, vrzeli uh, v dohodkih, imamo demografske probleme, ampak to ni padlo kot strela z neba. skušamo razviti nove instrumente. Instrumente, ki bodo ustrezali globaliziranim izzivom. Naslednje vprašanje se je nanašalo na Jemen. Kje ste? Aha, tamle. Ja, tako imenovana proksi vojna je to. Pa tukaj ne govorim samo o vojni v Jemnu. Vse vojne v Iraku, v. Siriji, v Jemnu so vojne predstavnikov. V zadnjih eh, letih nisem nikoli uporabila izraza državljanska vojna. Na zadnjem zasedanju sveta v Luksemburgu smo prisluhnili gospodu Griffisu, posebnemu odposlancu. Zelo jasen je bil v svojih izjavah v Jemnu. Prisluhnila sem, jim, sem mu z veliko pozornostjo. Iran ni uh, bil pomembno vprašanje, preden se je začelo bombardiranje marca 2015. In tudi Jemen ni bil na našem radarju, kaj ti uh, eh, begunci iz Jemna gredo v Somalijo, ne pridejo do uh, sredozemlja. Oni so na afriškem rogu, zato da lahko preživijo. Jemen je največja humanitarna tragedija od leta 1945, pa čeprav upoštevamo vse, kar se dogaja tudi v Siriji v zadnjih letih. Sama potujem v Sirijo. Sirija pomeni dramo, Jemen pa pomeni katastrofo. In mislim, da moramo tukaj sodelovati tudi s posebnim odposlancem Združenih narodov in pa tudi z vsemi tistimi, ki se trudijo, da bi dosegli kašno spremembo. Kosovo, ja. Kosovo. Während Sie die Frage gestellt haben. Gospod Karas, Kosovo, ko ste mi postavili vprašanje, sem se vprašala, kako. No. Odgovor je verjetno lahko samo pogovor, pogovor, pogovor. Potrebna je politika in zunanja politika. Nikakor ne smemo prekinjati vezi in mostov, ki so bili zgrajeni. 21. marca je potekal sestanek med Prištino skupjem in Beogradom. Žalostno je bilo videti, kako hitro se lahko ozračje spremeni v tej regiji. Ob 12. noben ni vedel, kaj se bo zgodilo ob pol šestih. Nič ni kazalo na to. Zato mislim, da moramo ostati pozorni in mislim, da moramo pozvati k politični zrelosti. V tej regiji je več zgodovine, kot jo regija lahko prebavi. Zato potrebujemo nekaj pragmatizma. Glasovanje z večino, to moramo natančno preveriti. Tudi v Gotveljku smo to obravnavali in tak, še takrat sem odgovorila tako kot danes. Način glasovanja je nekaj, ampak meni je bolj pomembno to, da ugotovimo, do kolikšne mere želijo velike države zunanjo politiko izvajati na bilateralni ravni ali v skupnosti to so pač moje osebne izkušnje v zadnjih sedmih mesecih. Vedno manj ministrov prihaja na svete. Odlične uradnike imamo, odlične veleposlanike imamo, ampak na koncu se to imenuje svet ministrov. In trenutno je situacija bolj takšna, da kopiramo delo uradnikov, zato ker pač isti uradniki sedijo na teh sestankih to ne odraža mojih želja. Želela bi si spremembe, ampak eh, že številnih kolegov ministrov dolgo nisem videla na teh zasedanjih. In to je seveda tudi odraz angažmaja na politični ravni. Ojgen! Vprašanje, ali je Evropska unija pomembna kot agent ali ne v naši koaliciji. No, mi smo sklenili koalicijsko pogodbo in tam nadaljujemo to, kar je mogoče opaziti v številnih državah od sprejema lezbonske pogodbe. Gre za povezovanje različnih agent v pisarnah premijejev. Avstrija pač nadaljuje tam, kjer so začeli že drugi. Sama imam veliko dela, nimam občutka, da bi mi kaj oduzeli, ampak eh, odeležujem se, srečam zunanih ministrov, delam in sama se tudi seveda veliko srečujem na dvostranski ravni v zvezi z zunanjo politiko. Nimam občutka, da bi mi bilo kaj vzeto, Ampak eh, mislim, da mi gre kar dobro. Čez atlantski odnosi, seveda govoriti moramo na enaki ravni. Govoriti moramo kot enakopravni partnerji. Želela bi si, da bi bila Evropa nekoliko bolj samozavestna. Gospod Meserič. Hvala lepa. A to ste vi? No super. ne morem povedati vsega, ampak eh, malce pa le razumem mađarsko. Migracije, Dublin 4, Dublin 4, politika z Rusijo. Kakor sem povedala pri prejšnjem vprašanju, mislim, da lahko kar ponovim. Imamo instrumente, med drugim tudi uredbo iz Dublina in to so instrumenti iz časov pred globalizacijo. Takrat smo bili pripričani, da bo največ 100 ljudi prosilo za azil. Zdaj so razmere drugačne. Zato potrebujemo drugačne instrumente. Rusija. Rusija je partner na številnih področjih. In na teh področjih moramo delati in zavedati se moramo, kakšna geopolitična situacija. In še zadnje vprašanje. ASEAN, Latinska Amerika. Imam samo eno minuto za odgovor na to vprašanje. Naslednji teden bom poskusila čim več časa preživeti s kolegicami in kolegi iz Latinske Amerike. Veselim se že, da se bom z nekaterimi spet srečala na seji, ki bomo imeli. Kasneje bomo o tem govorili, ampak eh, delati moramo na tem, da bomo pogumni za to, da dosežemo rezultate. Res je, govorimo o prednostnih nalogah, ampak govorimo o kontinentu in pol vi imate drugačne pomisleke. Jaz prihajam iz majhne srednje evropske države in mi se oziramo bolj proti jugo-vzhodu in bolj proti drugi strani Atlantika. Takšno je pač dejstvo, se upravičujem, ampak tako pač je. Samo realistična sem. Storili bomo vse, kar lahko. In v naslednjih šestih mesecih se bomo bolj ukvarjali z temi temami, ki sem jih uh, omenila prej. Če želite vi delati na svojem področju, potem vam čisto realistično povem, da v Latinski in Srednji Ameriki ne more biti toliko prisotna kot druge. Seveda pa imamo Evropsko službo za zunanje delovanje in, kakor sem povedala, naslednji teden imamo celak, generalno skupščino in omenili ste Nicaraguo in Venezuelo. Razmere spremljamo zelo natančno. Avstrija nima veleposlaništva v Karakasu, ampak preko SZD-ja spremljamo razmere tam. In če bodo zadeve res nujne, bom storila vse, kar lahko, zato da bom tam. Kakor sem povedala že prej, gre za deljenje bremen, nadomestila bom Federico Mogherini, če se pojavi potreba potem, ampak kakorkoli že, če bodo zadeve nujne, bom šla tudi tja. Latinska Amerika, čisto na osebni ravni, pa mi je zelo pri srcu. Sem kaj pozabila? Ne. Hvala lepa, hvala za vaš čas, želim vam obilo uspeha. Upam, da se vidimo v pozitivnih okoliščinah naslednjič. Hvala. Minister Kneisel, we thank you for this debate and we wish you best luck. Hvala lepa, hvala za to razpravo. Želimo vam obilo uspeha in sreče. Avstrija bo zdaj gradila mostove in reševala številna zunanje politična vprašanja. Hvala lepa in eh, varno pot nazaj na Dunaj vam želim. Kolegice in kolegi, 20 minut že zamujamo, zato želim, da kar nadaljujemo. Tisti, ki vas ne zanima, kaj se dogaja v Črni gori, lepo prosim, da dvorano zapustite, potem pa bomo nadaljevali. Čez eno minuto. So, ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, 20 minut že zamujamo. Zato predlagam, da kar nadaljujemo. Točka 5. Poročilo o poročilu Komisije o Črnegori za leto 2018. Govorili smo že o Srbiji, Kosovu in Albaniji, zdaj se pa obračamo k tej državi. 2025 je datum, ko, tako meni predsednik komisije, bi lahko Črnagora bila skupaj s Srbijo pripravljena na pridružitev EU. To je seveda spodbuda, ampak eh, pristopni proces bo odvisen od doseženih rezultatov. Trenutno so vodilni, 31 od 35 poglavij je odprtih, 3 so začasno zaprta še vedno pa se soočajo z veliko izzivi, naprimer na področju boja proti organiziranemu kriminalu in svobodi medijev. Kar takoj pa dajem besedo našemu poročevalcu, gospodu Charlesu Tenaku. Izvolite, hvala lepa, gospod predsednik. Danes govorimo o Črni gori in vem, da tečejo sestanki v okviru berlinskega formata. Nažalost, naš nekdani zunani minister včeraj ni bil prisoten, ampak pripričan sem, da bo uspeh na sestanku zagotovljen in vestil sem, da Združeno kraljestvo želi ostati akter tudi po brexitu. Poročevalec sem zdaj že 8 let za to državo in poskusil sem zadeti pravo ravnovesje med tem, da pohvalim napredek in izpostavim seveda prostor za izboljšave in tega prostora je vedno dovolj. Črnagora ostaja vodilna kandidatka. Prej sem govoril o tem, da gre za zgodbo z lepo rdečo nitjo. Zdaj smo odprli 31 poglavij od 35. Lahko bi rekli, da si želimo še več od Črnagore in to bi Črnagora morala. Pozdraviti, zato ker so zdaj pa standardi višji in tudi izzivi so večji. Od zadnjega poročila so imeli predsedniške volitve in čestitam predsedniku Djukanoviču, zato da je bil izvoljen. Poročilo OVSE je sklenilo, da so bile spoštovane vse svoboščine v zvezi z volilnim procesom, to je treba pozdraviti. In pozdravljam tudi, da so skoraj vse politične stranke spet v parlamentu, potem ko so od leta 2016 nekatere stranke bojkotirale delo. V osnutku sem povedal, da je ključnega pomena, da se vse stranke vrnejo brezpogojno in seveda pri tem ostajam. Vlada mora biti pod nadzorom, treba je spremljati priporočila OVSE-ja, treba je zagotoviti rezultate in to bo mogoče doseči le, če bodo politiki opravljali svoje delo, tudi ko so v opoziciji, ne samo takrat, ko so v vladi. V poročilu se posvečam temu, da moramo izboljšati razmere na področju novinarjev in svobode medijev v Črni Gori. Prav tako teče razprava o radio televiziji Črne Gore in o izvršni direktoriti. To je seveda notranje politično vprašanje, ki ga morajo rešiti sami, ampak eh, mislim, da je to priložnost, da pokažejo najboljšo prakso. Vlada bi se lahko tako izkazala, lahko bi pokazali, da so naklonjeni temu, da okolje za medije res ostane svobodno. Oliver Lakič je bil ustreljen v nogo. Gospod Sadikovič pa je bil skoraj žrtev avtobombe pred svojo hišo, zato je zdaj prav gotovo pravi čas, da se začnejo reforme na področju svobode medijev. Oba novinarja sta poročala o korupciji in o domnevnih primerih korupcije in oba sta bila prav gotovo zaradi tega žrtvi napadov. To sta skrajna primera. In v obdobju poročanja je prišlo do samo devetih primerov, napada ali ustrahovanja novinarjev. To je seveda devet primerov preveč, ampak mislim, da bi tukaj lahko storili še več. V številnih primerjih je to tesno povezano z pozivi po tem, da se več naredi na področju boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Pozdravljamo tudi dobro delo, ki je bilo opravljeno na tem področju, zdaj pa si želimo še več razvoja. Prav tako vidimo, da začnejo počasi delovati novi sistemi imenovanja sodnikov in to je še en dober korak naprej. Na koncu pa še nekaj besed o tem, da se še vedno nadaljuje kazensko pravna preiskava poskusa državnega udara iz leta 2016. Ne bom se spuščal v podrobnosti pravosodnega procesa, ampak pozdravljam način, kako se to izvaja, predvsem zato, ker so vsa zasedanja sodišča javno predvajana in to se bo prav gotovo izkazalo za pozitivno v prihodnosti, zato ker je to primer, ki je zelo kontroverzen in pojavljajo se številne teorije zarot. Na koncu želim povedati še to, da Črnagora ostaja na pravi poti, Evropski parlament še naprej podpira njihovo nadaljevanje dela po tej pravi poti in želimo si, da bi Črnagora nekoč postala ponopravna članica Evropske unije. Zdaj pa se že veselim komentarjev kolegic in kolegov iz različnih političnih skupin in upam, da bom lahko tako dopolnil besedilo ali popravil morebitne pomankljivosti. Hvala. Hvala lepa, Charles Tanak. Zdaj pa dobi besedo David Martin, predsednik delegacije za odnose s Črnogoro. Dvakrat se bom oglasil, če mi dovolite, kajti gospod Andrulakis je poročovalec v senci iz vrst socialistov zato bom prebral tudi njegovo izjavo. Torej, najprej njegova izjava, potem pa moja. Gospod Andrulakis eh, zahvaljuje gospodu Temiku za upravljeno delo in za sodelovanje v preteklih letih. Pravi, da je pravi prijatelj Črne Gore. Gospod Tenok, ampak eh, tvoje sposobnosti bomo pogrešali, ne vem, kam sicer odhajaš. Dobro. Komisija je izpostavila napredek, ki ga je upravila Črna Gora, skoraj vsa pogajalska poglavja so zdaj odprta in zdaj je čas, da se začasno zapre še več poglavi. Črnogorske oblasti morajo nadaljevati delo in na nekaterih področjih storiti tudi več, zato da bo Črna Gora leta 2025-2028 država članica. Gospod Androlak, ki se strinja z gospodom Tenakom v zvezi s tem, da je treba izboljšati pravno državo, boj proti korupciji in zaščito svobode tiska. Prav tako je treba še naprej izvajati reforme javnega sektorja in zagotoviti več na področju socialne varnosti. Sprejetje strategije za zaščito otrok je pozitiven korak naprej, prav tako je pozitiven korak naprej preprečevanje diskriminacije. In veseli se dobrega sodelovanja v zvezi s tem poročilom kakor je veljalo v preteklih letih. Zdaj pa še jaz, gospod predsednik, jaz sem predsednik odbora za stabilizacijo in pridružitev. Hvala Charlesu Teneku za njegovo celovito poročilo. Povedati želim, da smo večino elementov iz njegovega poročila sprejeli tudi mi za svoje sklepe v Podgorici, ki bo kmalo. Kar zadeva vrnitev opozicije, to so zelo dobre novice še posebej zadnji del opozicije, ki se je vrnil, kaj ti ti, ki so se zdaj vrnili na koncu, so zelo proevropsko usmerjeni in mislim, da lahko oni poskrbijo, da bo vlada ostala na pravi poti, na poti pridružitvi EU. Kar zadeva predsedniške volitve, tukaj bi jaz bil bolj kritičen, res je, kako je dejal Charles. Volitve so potekale ob spoštovanju temeljnih svoboščin, vendar poglobljena analiza kaže, da ni bilo analitičnega poročanja o volitvah, prav tako ni bilo ustreznih razprav na televiziji in voljivci so se težko obveščeno odločali med kandidati. Preglednost in strokovnost volilne komisije je bila postavljena pod vprašaj in mislim, da bi bile potrebne reforme tukaj. Vem, da vlada preučuje to možnost in parlament preučuje to možnost in upam, da bodo z vrnitvijo opozicije lahko dosegli napredek, da bodo dejansko izvedli nekatere te reforme. Kar zadeva svobodo medijev, Charles je izpostavil pomisleke, ki jih imamo, ampak še enkrat moram povedati naslednje. To je področje, kjer lahko v najboljšem primeru rečemo, da napredka ni bilo. Nobenega napredka ni bilo na področju svobode medijev, vlada mora storiti več za to, da okrepi prizadevanja na tem področju. In še nekaj, Charles nečesa ni omenil v svojem poročilu. Mislim, da bi to bilo vredno omeniti. Gre za vprašanje pravic do lastnine. Mont črnogorske oblasti naj bi samovoljno zasegale premoženje v javnem interesu in to je zaskrbljujoče, zato ker naj ne bi bilo koncepta zasebne lastnine v ustavi Črne Gore. Tudi javni interes se opredeljuje zelo nejasno. Mislim, da bi lahko storili torej še več zato da poskrbimo, da bodo spoštovane pravice do zasebne lasnine in s tem je povezana tudi zahteva, da se vrne lasnina, ki je bila zasežena v okviru komunističnega režima. Nekaj se dogaja, ampak proces je zelo počasen. Vendar na koncu želim tudi sam povedati, da je Charles veliko dela opravil na področju Črne gore, dobro je delal, pohvaliti ga je treba res je potiskal, ko jih je bilo treba potisniti in uh, upam, da bo njegovo poročilo sprejeto za veliko večino. Hvala. Hvala, David Martin. Vi ste predsednik delegacije za odnose s Črnogoro. Govorili ste tudi v imenu poročevalcev v senci iz vrst socialistov, zdaj pa še drugi poročevalci v senci, če so prisotni. ERS. Gospod Petele, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Jaz sem hvaležen kolegu Tanaku za še eno korektno eh, poročilo, stvarno poročilo o razvoju v Črni Gori. Jaz sem vesel generalnega napredka, ne vidim pa potrebe, da ponavljam, kar je bilo že rečeno v zvezi za elementi, pri katerih je še potreben napredek. Eh, Črna Gora dokazuje, Eh, da je napredek možen, zato ima tudi visok status v pristopnem procesu. Eh, uspela je tudi z eh, demarkacijo z Kosovim, kar se mi zdi zelo pomemben element v zgodbi in me ne čudi, da priporočamo v tej resoluciji, da država uredi tudi mejne probleme z drugimi državami, Eh, državami eh, in eh, to vprašanje omenila tudi avstrijska zunanja ministrica. Torej jaz želim Črni gori, da v tem duhu napreduje in se veselim tudi obiska naše delegacije naslednji teden v Podgorici. Hvala lepa. Thank you, Alois Peter. Hvala, gospod Petele. Gospod Radoš, Alde. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Tenoku za celovito in uravnoteženo poročilo. Strinjam se s tem, da je Črna gora tudi v zadnjem letu dosegla napredek ampak na nekaterih zelo pomembnih področjih napredka ni. Še posebej, kar zadeva področje svobode medijev. To je eno najpomembnejših področji v okviru demokratskega oziroma demokratičnega ustroja države. To ne velja samo za zadnje leto, ampak zadnjih nekaj let ni napredka. Še posebej, če upoštevamo napade na novinarje, ustrahovanje novinarjev, govorimo lahko tudi o samocenzuri in tako naprej. V zadnjem letu je Črnagora sprejela nekaj zelo pomembnih zakonov, naprimer zakon o javnih uslužbencih, zakon o javni televiziji in zakon o financiranju nevladnih organizacij. Torej vzpostavljajo demokratično infrastrukturo, ampak eh, videti je treba, kaj se dogaja na področju izvajanja kajti zakon je mnogo lažje sprejeti, kot pa potem izvajati. No, pomankanje napredka ni mogoče videti samo na področju svobode medijev, ampak tudi pri javnih naročilih. Javna naročila so izvor korupcije in tudi tukaj je napredka le malo. Pozdravil pa bi 25. odstavek. Tam govorimo o digitalnih orodi na področju zemljiške knjige, Dobro bi bilo, da bi uporabili digitalno tehnologijo tukaj, zato da bi izboljšali delovanje v okviru Črne gore. Seveda pa je zelo pomemben javni dostop, zato da se izboljša promet z nepremičninami, pa tudi nasplošno. Hvala lepa pa še enkrat gospodu Tenaku za zelo dobro poročilo. Hvala lepa, zdaj pa zeleni gospod Mesrič. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi jaz čestitam gospodu Tenoku za osnutek poročila. Poročilo je uravnoteženo, morda zato, ker je to eden najlažjih primerov na področju Zahodnega Balkana, ampak dobro, uravnoteženo poročilo je umetno že samo po sebi, zato vam želim lepo čestitati za ta dosežek. Ne bom predolgo govoril o napredku, ki smo ga videli. Veliko je napredka, to sprejemamo, podpiramo in zadovoljni smo tudi z splošno usmeritvijo države, kajti država stopa po poti članstva v EU. In v splošnem seveda podpiramo Zahodni Balkan in smo zato, da bi se Zahodni Balkan v celoti pridružil EU. Ampak izpostaviti moram določene elemente. V samem odstavku poročevalec navaja, da je pri boju proti organiziranemu kriminalu zelo pomembna agencija za boj proti korupciji. Ena od nevladnih organizacij deluje v Črni Gori in direktor te organizacije je sodeloval pri tem in pred kratkim so mu oduzeli položaj. To ni edini primer. Večkrat se je že zgodilo, da so predstavniki navladnih organizacij potisnjeni ob rob. To je zaskrbljujoče. Ne želimo povedati, da je to nek splošen trend, ampak vseeno nas to skrbi. Lepo bi bilo, če bi vlada razmislila o tem. Moj proti korupciji je pomemben in sam govorim iz osebnih izkušenj, zato vem, da je zelo pomembno, da smo pregledni glede porabe sredstev. Niso vse druge države popolne tukaj, ampak vseeno obžalujemo, da veliko informacij ne bo dostopnih po novi zakonodaji, ki je začela veljati junija. Naprimer, podatki o gradni avtocest, privatizacija ali celo plačila iz proračuna v predvoljenem obdobju. To je trend, ki ga je treba ustaviti in preobrniti. Če se vlada namerava boriti proti korupciji in verjamemo, da se je pripravljena boriti proti korupciji, potem mora nekaj storiti na področju preglednosti, kar zadeva okolje. 29. odstavek je zelo dober, kar zadeva soline. Potrebujemo presojo vpliva na okolje, res je, potrebna je presoja glede hidroelektrarne in tudi projekt na področju reke bi lahko ogrožal zaščitena območja. In na koncu še nekaj, sem član delegacije, ki je opazovala volitve eh, v Črni Gori, to so bile predsedniške volitve. Strinjam se s poročilom OVSE, ampak eh, podati želim nek splošen pregled. Zdaj ne gre več za to, kaj se dogaja na dan volitev, ko govorimo o poštenosti volitev. Gre za celotno volilno kampanjo. Ne govorim samo o kampanji sami. Mislim, da bi se morali res posvečati temu in najti bi morali učinkovita urodja, da ocenimo tudi to. Najlepša hvala. Hvala, gospod Meserič. Gospod Hadži Đorđev za skupino GUE. Thank you, have... Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom dolg, kajti Črna Gora je res uh, naredila že veliko v okviru pristopnega procesa. Hvala gospodu Tenaku za uravnoteženo poročilo, dobro je opravil svoje delo. Črna Gora pa mora upraviti še kar nekaj dela, zato da bo lahko članica EU. Strinjam pa se z gospodom Meseričem, ki pravi, da se številne države soočajo z enakimi problemi kot eh, Črna Gora. Seveda pa moramo sodelovati z članicami Evropske unije, kot tudi s kandidatkami. Korupcija je za nas zelo pomembno vprašanje. Spoštovati je treba Kopenhagenska merila, Svoboda medijev je pomembna tema. To je velik problem v tej državi, tudi poraba javnih sredstev je nekaj, kar bi morali še preučiti in poskusiti moramo biti čim bolj učinkoviti. Povedati pa želim, da je v poročilu. besedna zveza ali stavek v zvezi z pristopom Črne gore v NATO. To pa naše mnenje nima nobene veze z članstvom v EU. Mi presojamo članstvo v EU in ne članstvo v katerikoli drugi organizaciji na svetu. Hvala. E predstavnika EFTD-ja ni, niti predstavnika NFJ-ja bi želel še kdo kaj povedati, no, na svojem seznamu je še gospod Picula. Hvala, predsednik. Pozdravljam še eno poročilo kolega Charlesa Tenoka. Gre za izčrpno, uravnoteženo besedilo, jasno navaja področja, na katerih je Črna gora v preteklem obdobju bistveno napredovala. Zajeti pa so tudi problemi, recimo vse več je ubojev, vse več je porasta kriminala in to tudi slabo deluje na, slabo deluje na občutek varnosti državljanov. Potem je tukaj še svoboda medijev, grožnje novinarjem, pritiski na javni televizijski servis in tako naprej. Torej, Črna gora je odprla 31 od 35 poglavij med pogajanji o, člav, o članstvu, tako da res je med tistimi najbolj uspešnimi uh, državami, ki se želijo priključiti Evropske unije. Nedavno so imeli predsedniške volitve skladno uh, z mednarodnimi standardi. Nekaj je bilo pomakljivosti in te pomakljivosti je treba odpraviti. Črna gora redno prispeva k sodelovanju uh, No, eh, tega pa bo še več, če bo bodo v prihodnje urejena vprašanja, eh, ki so vezane na mejo s sosednjimi državami. Podgorica ima podporo komisije in pa sveta, no ampak eh, tukaj je še obdobje, v katerem bo treba prilagoditi zakonodajo evropskim standardom. Zato potrebujemo o odprt uh, dialog, tudi o ceni eh, vseh teh pogajanj na, za socialno področje. No, tudi um, opozicija se je deloma vrnila v parlament in uh, upajmo, da bo tako še vnaprej. Hvala, bi želel še kdo kaj podatih celotni razpravi? Ne. Ali z nami še predstavni komisije, gospa Barbara Jesus Jimeno? Ne vidim vas, sicer rabim očal, ampak slišal vas pa bom. Izvolite. Hvala za besedo. Dragi poslanci, drag poročevalec, najprej bi se seveda rada zahvalila poročevalcu za osnutek poročila o Črni Gori. Mi se popolnoma strinjamo z tem, kar ste zapisali, kajti to tudi odraža naše glavne ugotovitve v zvezi z Črno Goro. Treba tudi povedati, da je vse povezano z našo strategijo za. Zahodni Balkan. Črna Gora je v spredju, je vodila med ostalimi pri predpristopnih pogajanjih 31. Poglav je že zaprla, sedaj se pogovarjamo o 17. poglavju o ekonomski in monetarni politiki. In sicer smo se o tem pogovarjali na zadnji medvladni konferenci. Pogajanja bodo temeljila seveda samo na dosežkih, je pa res, da mora Črna Gora sedaj premustiti vse pripreke zlasti na področju vladevine prava. Bolj se mora boriti proti pranju denarja, zasegu, premoženske koristi, ki izvira iz organiziranega kriminala in proti trgovini z ljudmi. Marsikaj smo slišali tudi glede napada na novinarje in nevladne organizacije in Črna Gora mora na tem področju še marsikaj storiti. Nobenih bližnic ne bo. 23. in 24. poglavje sta odločilnega pomena glede hitrosti pogajanj. Pa še nekaj besed o samem političnem položaju. Moram povedati, da spodbujamo vse v Črnigori, da bi nadaljevali z političnim dialogom v parlamentu. Opozicija je tudi omenila, da se bo vrnila za pogajalsko mizo in to je tudi spodbudno. Poleg tega pa lahko tudi komisija skupaj s parlamentom Črni gori pomagata na njeni poti v članstvu k Evropski uniji. Še enkrat bi se vam rada zahvalila v imenu Evropske komisije za osnutek same resolucije, pa tudi za vso delo, ki ste ga upravili v zvezi z Črno goro. Hvala. Gospe Jesus Jimeno bi želel še to, kaj povedati v imenu komisije, službe za zunanje delovanje, morda ne. Zato dam ponovno besedo poročevalcu. Hvala za besedo, predsednik. Moram povedati, da sem res vesel, da me tako podpirate. Strinjam se z cilji pristopa v letu 2025. David Nosej malo me je presenetilo, da si prej zagovarjal pravice do zasebne lasnine, spoh, ker to prihaja z vrst socialistov. No, seveda lahko te formulacije tudi izboljšamo. Poleg tega pa si omenil tudi volitve in da ni bilo dovolj javne razprave in da tudi državljani niso imeli dovolj izbire glede samih kandidatov. 31. odstavek, to smo prej že omenili in tukaj je govora o meji s Hrvaško, to sem že omenil v prejšnjih poročilih, lahko pa še kaj več povem. Omenili ste tudi svobodo medijev, ki je zelo dobro pokrita v mojem poročilu moram povedati, da v 25. poglavju morda res nisem najbolje omenil digitalno zemljiško knjigo, potem je predstavnik zelenih omenil še agencijo za boj proti korupciji in tudi odstavitev voditelja te agencije, no to lahko tudi omenim, sam pa mislim, da je treba ukrepiti vlogo te agencije tudi v povezavi z javnimi razpisi, z gospodom Luničekom sem se seveda v preteklosti veliko krat pogovarjal o Črni gori. Vem, da je Črna gora sama po sebi ekološka država, tako se vsaj imenuje. No, in to lahko tudi omenimo. Potem ste omenili tudi NATO z ostalimi predstavniki Guje smo se o tem še pogovarjali v preteklosti. NATO in Evropska unija seveda sta različni organizaciji, ampak vseeno obe organizaciji zagovarjate demokracijo in človekove pravice. NATO je sedaj na udaru in zato je treba tudi spodbujati euroatlantsko usmeritev Črne gore. No, sedaj NATO, potem pa Evropska unija. To lahko podpremo. Hvala poročevalcu za te sklepne misli, hvala vsem kolegom za vaše pripombe. Do 30. augusta, do 11. lahko podate vse predloge sprememb. O poročilu se bomo drugič pogovarjali 27. septembra, 8. oziroma 9. oktobra bomo o tem glasovali na našem odboru, novembra pa bomo verjetno o samem poročilu glasovali na plenarnem zasedanju. Šesta točka na dnevnem redu, 15 minut smo sedaj privrčevali, tako da ne zamudjamo tako. Kot prej gre za splošni proračun Evropske unije za finančno obdobje 2019, da vsako leto se pogovarjamo o dveh delih. Najprej bomo uh, nekaj povedali o predlogu proračuna komisije, potem pa bomo tudi sprejeli mnenje o resoluciji. Gospod Penifej, ki je poročevalec, bo predstavil osnutek svojega mnenja, potem pa bo še nekaj povedal v zvezi z morebitnimi spremembami. Izvoli. Hvala za besedo, predsednik. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem, pa tudi komisiji. Glede proračuna za 2019 bi se seveda rad zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali z mano. vsi vemo, da smo na plenarnem zasedanju tudi potrdili mandat za trialog. Sedaj se nahajamo na razpotju, če sem čisto pošten. Glede tega, kar je predlagala komisija, se pravi, glede predloga proračuna komisije, vsi vemo, da so države članice sedaj predvidele reze in določena vrčevanja. Upam, da bomo lahko te reze tudi zamejili, seveda potrebujemo dolgoročni proračun. In seveda v tem besedilu sem se omejil na ključne in temeljne prioritete, zlasti v razdelku 4, ki predvideva več finančnih sredstev za inštrument za Turčijo. Mislim, da potrebujemo dodatna sredstva za Zahodni Balkan, zlasti v smislu strategije za Zahodni Balkan. Skrbi nas zmanjšanje sredstev za Turčijo v okviru IPA 2 spričo nedavnih volitev v Turčiji. Vem, da sedaj komisija namerava ta sredstva neposredno nameniti civilni družbi. Poleg tega tudi sam mislim, da nimamo dovolj sredstev za inštrument za sosedstvo, enako velja za Afriko, za Tunizijo, za Libijo kjer je treba seveda ukrepiti človekove pravice in demokracijo. Treba je spodbujati zagovornike človekovih pravic, ki so na udaru. V naslednjih dneh bom seveda predstavil številne predloge sprememb. Sicer ta seznam ne bo dolg, ampak poslal bom pismo odboru za proračun. Dovolite mi, da se seveda zahvalim vsem kolegom za vse komentarje, ki so mi jih posredovali. Hvala. Sedaj pa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 sam bi seveda vsem petim članom odbora zaželil ti prijetne počitnice. Tisti, ki so pa ostali še v dvorani, no, njim pa bi rad seveda tudi povedal, da lahko podpiram poročevalca. Strinjam se tem, kaj si sam misli zlasti v zvezi z četrtim razdelkom. Dobro je, da imamo sedaj več finančnih sredstev. Vseeno pa mislim, da je zelo pomembno, da se ta denar nameni beguncem v Turčiji kajti treba je vedeti, da ne bomo imeli neke krizne rezerve. Me pa res skrbi, da nimamo več toliko denarja za reforme v Zahodnem Balkanu. Ti rezi nikomor ne koristijo in s tem bomo tudi izgubili na naši veredostojnosti in kredibilnosti. Če hočemo Zahodnemu Balkanu ponuditi podporo, potem res ne smemo rezati sredstev za to regijo. Potem pa smo tudi zmanjšali sredstva za sosedsko politiko. Tudi to me malo moti. Komisija je tudi zmanjšala sredstva v inštrumentu, ki prispeva k stabilnosti in miru. Po mojem mnenju to ni najbolj razumno. Vesel sem tudi, da imamo sedaj v četrtem razdelku poseben inštrument za evropsko obrambo. prepričan, pa sem tudi, da bom dobro sodeloval z gospodom Benifejem v naslednjih mesecih. You, Chris. Najlepša hvala, Kristjan Dan Preda. Sedaj pa Sabine Lösing. Hvala za besedo. Najprej bi želela povedati, da bom seveda govorila po nemško. Sama bi uh, želela izraziti tudi svojo solidarnost s tolmači, ki se danes že 36. dan zapored borijo za svoje pravice. Glede samega poročila pa sem lahko zelo jedrnata in kratka veliki meri se strinjam z poročevalcem zlasti v tistem delu, ki je namenjen Turčiji, Stability for Turkey. Smo pa malo manj naklonjeni skrbniškim skladom, pa tudi temu, kaj kaj se dejansko financira v okviru teh skladov. Zlasti moram povedati, da se ne strinjamo z skrbniškim skladom za Afriko. Točka sedem, popolnoma se strinjam, s tabo potrebujemo več podpore pri reševanju konfliktov. Ne vem pa, ali vedno primankuje samo finančnih sredstev, morda pa primankuje tudi prave usmeritve, prave politike. Recimo, če se pogledamo Ukrajino, z, z neoliberalizmom Ukrajini ne bomo pomagali zlasti, če ne bodo v Ukrajini zamejili razsežnost korupcije. Potem pa še Tunizija. Tunizija je zelo dobro izkoristila vsa posojila Evropske unije, ampak nekih dosežkov pa tam vseeno niso dosegli. Glede Libije pa seveda potrebujemo mirovno politiko tudi z medijacijo. Sama ne verjamem v to, da bi morali sedaj v Libijo izvažati orožje iz Evropske unije. Glede človekovih pravic, recimo tukaj lahko omenim Libijo in Severno Afriko, Evropska unija seveda finančno podpira ta del Afrike, da bi tam zaustavili ljudi, ki pač hočejo priti v Evropsko unijo. Hvala, kolegici Lösing, dragi kolegi, drage kolegice, bi želeli še kaj dodati k celotni razpravi. Sam bi račestital gospodu Benifeju, kolega je opravil zelo dobro delo in mislim, da je to tudi zelo dobra popotnica za nadaljno delo. Res, kolega Benifej, vse čestitke in temu se tudi lahko sam pridružim. Mark Johnson, ki prihaja iz Digenir. Ali si res irec? Sem sem brez skrbi. Hvala za besedo, predsednik. Hvala tudi poročevalcu. Ta predstavitev mnenja prihaja v zelo pravem času. Zlasti, če se pogledamo sam proračunski postopek. Svet seveda sedaj dobro napreduje pri proračunu jutri na Koreperju, pa bomo imeli tudi razpravo o predlogu proračuna, ki ga je predstavila komisija. Pri tem pa je treba omeniti še dvoje, kar je tudi povezano s samim mnenjem in tudi z vašim pristopom gre za Zahodni Balkan, to smo danes že veliko krat omenili, pa Turčijo. Glede Turčije. Moram povedati, da so ti dokumenti zelo kompleksni in časih jih je težko dešifrirati. Zato bom jih tudi bolj pojasnil in čisto na koncu vam bom še nekaj povedal, kaj se je pred kratkim zgodilo v okviru sveta. Komisija pri pripravi predloga proračuna upošteva številke v vseh naših okvirnih dokumentih. In zato smo se tudi odločili za določena sredstva, ki bodo namenjena Turčji. Vsi pa vemo, kaj se lani zgodilo. Vse to je vplivalo na neto znižanje proračuna za Turčjo. Turčijo v letu 2018 in sicer v znesku 175 milijonov evrov. To pa pomeni, da smo imeli 175 milijonov manj za Turčijo, kot pa smo seveda prvotno predlagali. 105 smo seveda porabili za druge namene, 70 milijonov pa smo seveda ustavili v rezervo. Čisto na začetku tega leta pa smo tudi opravili pregled o uspešnosti v okviru uredbe IPA in zato smo se tudi odločili, da bomo še dodatno oklestili sredstva za Turčijo in sicer za 87 milijonov evrov v celoti pa smo v tem letu Turčiji namenili 253 milijonov evrov manj. To, če to pa tudi pomeni, da smo vas upoštevali, to, kar ste dejali lani, poleg tega pa smo pri tem upoštevali tudi naš pregled o uspešnosti. Ko je bil komisar Han na vašem odbor je tudi omenil, da se obetajo še dodatni rezi in to smo storili za Turčijo v predlogu proračuna v letu 2019. In če se pogledamo sam finančni program, bi komisija predlagala 650 milijonov evrov, malo manj kot 650 milijonov evrov, ampak dejanski znesek za Turčijo, ko smo seveda izključili znesek za inštrument za Turčijo in begunce, no ta znesek je 252 ev milijonov evrov manj. Neto znesek pa sedaj predstavlja nekaj manj kot 400 milijonov evrov. 395 milijonov evrov, da sem čisto natančen. Prej sem že omenil proračunske postavke. In tukaj omi, moram omeniti še naslednje. Imamo tri proračunske postavke za Turčijo. Dve proračunski postavki sta v razdelku na slovu 22. Gre pa za podpore političnim reformam v Turčiji. Druga proračunska postavka pa podpira gospodarski in teritorijalni razvoj v Turčiji. Potem pa imamo še tretjo proračunsko postavko, ki je v okviru DG Agri, tukaj pa podpiramo tudi razvoj podeželj in gospodarski razvoj. Kaj pa se je zgodilo? Poleg reza, ki sem ga prej omenil, v primerjavi z finančnim programom in z okvirnimi zneski se je svet odločil o naslednjem. No, treba je povedati, da se je o tem odločila delovna skupina in to lahko kmalo tudi potrdi svet. Svet sedaj predvideva dodatno znižanje proračunske postavke in sicer za 147 milijonov evrov. In ta res je omejena prvo proračunsko postavko in prva proračunska postavka podpira politične reforme in sicer približevanje evropskem pravu. Če bo to tudi dokončno stališče sveta, bo to problematično, kajti ta proračunska postavka je nekaj, s čimer podpiramo udeležbo Turčije v naših programih, recimo Fiskalis, Erasmus, Carina, boj proti drogam, kazenski pregon in ne smemo pozabiti tudi na podporo civilni družbi in s to proračunsko postavko dejansko financiramo vsa ta dela, vse te dejavnosti. Treba tudi povedati, da je to tudi zapisano v mednarodnem dogovoru, ki smo ga sklenili s Turčijo in ga je treba tudi spoštovati. Še enkrat moram povedati, da komisijo predlog sveta dejansko skrbi, kajti s tem kršimo te mednarodne zaveze, ki jih imamo. Sam tudi mislim, da mora parlament na ravni sveta spremeniti ta predlog. Če tega ne boste storili, bo dejansko prišlo do reza in v samem poteku skrajevanja sprave s svetom res morate pripričati svet, da opusti te grožnje. Je, vem pa, da svet namerava zmanjšati sredstva za Turčijo v naslednjem letu letu. Vas pa seveda prosim, da sedaj razmislite, na katere proračunske postavke bi se želeli omejiti, se pravi, kje želite rezati denar. Kajti prva proračunska postavka dejansko spodbuja in izboljšuje razmere v Turčiji. Potem pa še Zahodni Balkan. Ko smo seveda zmanjšali samo ovojnico. Za Turčijo smo 200 milijonov dali v vojnico za Zahodni Balkan. In če to primerjam s prvim letom, se pravi s tem, kar smo predvideli lani, sedaj imamo 200 milijonov evrov več za Zahodni Balkan podpiramo politične reforme. Je pa res, da bom to sedaj še bolj pojasnil. V finančnem programu smo vedno podpirali politične reforme. Okrog 200 milijonov evrov smo temu namenili, 189, da sem bolj natančen. Lani pa smo to še povečali za 10 milijonov evrov za to leto. Res, se pravi, domneven res pomeni res glede na uh, povečanje sredstev v prejšnjem letu. To sem želel sedaj izpostaviti. Naš generalni direktorat pa vas bo seveda podpiral pri vašem delu. Ne vem, če rabite še kakšna pojasnila, vam jih bomo z veseljem tudi posredovali. Mr. Johnson. Hvala, gospod Johnson, za podrobna pojasnila. Gospod Benifej, se želite odzvati? Verjetno ja, izvolite. Yes, um, like to... Uh, ja, zahvalil bi se vsem kolegom za delo, ki smo ga opravili skupaj. Hvala za današnje prijazne besede. Hvala pa tudi predstavnikom GDNIR. razumemo to vrstne skrbi. Mislim, da bi bilo veliko lažje sodelovati s svetom v zvezi s to temo, če bi tako odbor kot tudi poročevalci dobili več podrobnosti, več informacij. Torej vse, te, vse, vse te informacije bi bile zelo korisne, predvsem za poročevalca, odbor pa bi s tem videl bolj jasno sliko. Torej, omenili ste podporo za civilno družbo v proračunski vrstici, ki jo omenjate. Rekli ste, da je to tudi neke vrste vstopnica do programov. Potrebujemo več eh, podatkov, več specifičnih številk, tako da se bomo lahko izjasnili v zvezi s tem vprašanjem. Torej, upam, da nam boste lahko bolj specifično razčlenili, kako se denar uporablja. Tako bomo tudi mi lažje delali. Kaj ti nasplošno, bi jaz enostavno razmišljal, da so stvari smiselne, dejstvo pa je, da je treba pogledati tudi podrobnosti. Hvala lepa tudi za vaš prispevek. Hvala vam. No, pozdravili bi posebnega gosta. Nemčija ima 16 zvezdnih držav. Spodna Saška, kot bi se gospod Lozing strinjala, je najlepša. Pozdravil bi uh, finančnega ministra iz Spodnje Saške v našem odboru AFET. No, zdaj pa še ključne zadeve. Naj vas opozorim na roke. 16. julija v ponedeljek eh, boste predložili eh, predloge sprememb. In vsi ti predlogi sprememb morajo biti v angliščini. V Afetu bomo na to temo glasovali 29. avgusta. Tako, prišli smo do točke številka 7. Razno ničesar nimate dodati. Naslednji sestanek bo 29. augusta, tako da zaključujemo točno ob petih. Oziroma, točno ob petih bomo začeli zasedanjem razširjenega predsedstva. Hvala lepa, želim vam čudovit večer, uživajte v nogometni tekmi.